glasovali. O tem bomo jutri ob 11. dopoldne. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje. Gre pa za srednjeročno finančno pomoč za plačilne bilance držav članic 2021-2022 in izpolnjevanje socialnih pogojev. To vprašanje so vložili člani poslanci treh političnih skupin. Prva govornica je gospa Ždanoka, tri minute. Čemen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani komisar, spoštovani kolegi, prihajam iz Latvije, ki jo je kriza zelo prizadela lahko bi bankrotirali, če ne bi dobili mednarodne pomoči. Dobili smo pomoč EU in IMF-a, e vendar pa latvijska vlada je morala omejiti proračunsko porabo kot predpogoj za to. To smo storili tako, da smo znižali pokojnine za 10 odstotkov. Prav tako smo zniževali družinske dr dodatke, nekatere druge dodatke, pa tudi neobdavčene prihodke. Vidite, da smo skušali ravnati na enako praven način. Deset odstotkov smo znižali pokojnine za vse bogate in revne. Podpisali smo memorandum o soglasju z Latvijo. Od samega začetka je bilo jasno, da bo do taka znižanja sredstev prizadela najbolj ranljive. Prav v letu boja proti revščini. Seveda, razmere v Latviji niso edinstvene, tudi Romunija in Mačarska sta dobili pomoč. In tudi druge države bodo morda zaprosile za to pomoč. Tako da je presedan nekaj, kar si ne želimo ustvariti, da tega ne bi povezovali socialno socialnim vidikom. Torej, lahko rečete, da dajemo samo sredstva, da nas socialne ne zanima, vendar pa to ni res. To je obvezoče za institucije Evropske unije. To pomeni, da je vse, kar institucije počnejo, nekaj, kar moramo meriti tudi v sklopu socialnih pravic. Zagotiti moramo visoko raven socialne zaščite. Samo tako bodo ljudje srečni. Gracias, Hvala lepa, gospa Ždanoka. Sedaj pa dve minuti za gospod Lin. Hvala lepa. Sveda ne moramo prepisovati, kako naj države porabljajo denar. Vsaka država ima svoje prednostne naloge, da bi se izvlekli iz krize, vendar pa, ko države dobijo pomoč strani Evropske unije po tem aranžmaju, jih moramo spodbuditi, da bi denar porabili na način, ki spoštuje načela Evropske unije. Z drugimi besedami, ne smemo zanemariti socialne zaščite in socialne vključenosti. Finančna kriza je prizadela ljudi po vsej EU in zato je prav, da imamo ta sklad. Milijoni ljudi so izgubili delovna mesta, veliko jih je postalo brezposelnih v teh državah članicah in so najbolj ranljivi in bodo težko našli novo delovno mesto. Zato je pomembno, da imamo omrežje socialne varnosti v teh državah. V ustnem vprašanju smo poprašali še prav posebej o tem, ali morajo države članice vključiti tudi ovrednotenje socialnih vplivov v poročilih, ki jih posredujejo komisiji. Vesela bi bila, če bi nas lahko obvestili, ali je to tako. Pomembno je, da pošljemo pravilno sporočilo državam, ki pridobijo evropska sredstva prek srednjeročne finančne pomoči. Samo osebno menim, da moramo biti jasni, da bi komisija lahko upoštevala tudi dejstvo, kako pomagati najbolj ranljivim oziroma kako se jim je pomagalo, preden namenimo dodatno pomoč ni vedno enostavno pozivati države članice, da se zavedajo socialne odgovornosti. Zato to usno vprašanje. Pomembno se je zavedati, da ima ta finančna kriza tudi človeški obraz. In ta najbolj prizadane, ravno najbolj renljive dele prebivalstva. Hvala lepa, gospod Lin. Dve minuti. Gospod Serkas. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Preden smo zadali to vprašanje, sem natančno prebral razpoložljive podatke in tudi informacije komisije. 23. aprila letos je komisija predložila zakonodajni predlog in to počleno 100 pogodbe. Ta resolucija omogoča finančno pomoč v finančnih zagatah pri nekaterih državah članicah. Prav tako smo izrazili našo solidarnost. Istočasno pa je parlament dejal, da obstajajo tudi določeni pogoji za to pomoč. Štiri pomembne kriterije smo imeli najprej. Morajo biti javni izdatki natančno nadzorovati, iti mora za trajnostni razvoj, prav tako moramo zagotoviti visoko kakovostna delovna mesta in to ne sme iti na škodo prebivalcev. To je seveda jasno in teh pogojev se je potrebno držati. Nekaj mesecev je minilo in dobili smo veliko informacij strani nevladnih organizacij, sindikatov, državljanov in v nekaterih od teh držav vedno znova slišimo, da so sicer dobili znatno pomoč, vendar pa, kot smo že slišali, je moralo priti tudi do zelo velikega varčevanja, pri upokojencih, naprimer pri pomoči bolnim, najbolj ogroženim in tako dalje. Torej, naš mok so si tolmačili tako, kot da to podpiramo, kot da smo soudeleženi pri tem. To ne sme biti tako, izogniti se moramo takim nepravičnim prizadevanjem. Hvala lepa, gospod Cerkas. Sedaj pa dobi besedo komisar Almunja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Težave v Latviji, na Mačarskem in v Romuniji, ki so tri države Evropske unije, ki so dobile posojila prek aranžmaja za srednjeročno finančno moč za plačilne bilance. So težave, ki, so, ki jih je povzročila finančna kriza. Prav tako je prihajalo do zlorabe sredstev, slabega upravljanja sredstev v teh državah. Latvija, Mačarska in Romunija ne trpijo zaradi enakih težav s podporo evropskih sredstev, kohezijskih skladov, si lahko pomagajo, prav tako imajo določeno gospodarsko zaščito strani Evropske unije. Kakorkoli že, lahko pa tudi zaprosijo za pomoč prek tega instrumenta. Ampak no, pa zakaj moramo posojati denar prav tem državam? To ni krivda parlamenta, komisije ali EU na splošno. To je krivda slabega upravljanja sredstvi v teh državah. Kaj počnejo z denarjem? ki jim ga posojamo. Be, nihče ne posoja denarja brez pogojev. V tem trenutku nimamo odobritve parlamenta ali sveta, da bi posojali denar brez pogojev. Pogoje imamo in sicer stroge pogoje za ta posojila. Kaj ti smo v izrednih okoliščinah? Ne bomo kar tako razdeljevali denarja za to, da bi sofinancirali kohezijski in regionalni sklad, potem pa ne bi zahtevali zniževanja stroškov v njihovih proračunih. Žal nismo prav uspešni, kajti sredstva, ki jih posojamo, so slabo uporabljena z njihove strani, ne z naše, torej v imenu vas vseh. Na, kot odgovor na vaše vprašanje bom to sporočilo prenesel vladam držav članic. 3 milijarde smo posodili tem trem državam. Vendar pa ta sredstva ne uporabljajo, niso porabili na ustrezen način. Pogoje smo tudi določili za ta posojila. Vendar pa ne moremo sprejemati vločitev, ki so v pristojnosti držav, vlad v teh državah. Lahko pa jih spomnimo, da so oni odgovorni za denar v časih krize in da bi morali bolje upravljati z denarjem, tako kot to počnejo sosede. Prav tako pa moramo spomniti, da če ne bodo sprejeli nadaljnih ukrepov, tudi ne bodo dobili nadaljnega denarja. Dobili bodo točno toliko, koliko je potrebno za uravnoteženje plačilne bilance, da bodo lažje prebrodili krizo. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospe, gospod Gozes, dve minuti. Merci, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovane kolegice in kolegi, to, kar je pravkar povedal komisar, je pravi odgovor na zastavljeno vprašanje. Evropska unija ne daje sredstev brez pogojev. Spomnili smo se na te pogoje, kakovost javnih izdatkov, zaposlitvena politika, podnebne spremembe in seveda tudi potreba potem, da kar se da hitro opravimo slabo upravo v teh državah. Te države morajo izpolnjevati vse kriterije. V krizi pa mislim, da ne smemo pretiravati s pogoji. Regijam teh držav članic moramo zagotoviti tudi nekoliko zaupanja, da bodo resnično sprejeli ukrepe, da bi se izognili, kot je dejal komisar, da bi sprejemali odločitve, ki bi pomenili korak nazaj. Socialni izdatki seveda so pomembni, potrebno jih je ohraniti, vendar pa tudi tukaj mislim, da moramo zaupati v države članice bodo že sprejele ustrezne ukrepe, da bi izboljšale razmere. In ne bodo sprejemale česa, kar je tako ali tako neučinkovito. Pri pomoči v prihodnosti bomo morali ovrednotiti porabo sredstev držav članic. V tem trenutku bom, potem bomo lahko potegnili ustrezne zaključke iz teh ukrepov, še prav posebno, kar se socialnega področja tiče. Hvala lepa, gospod Gozes. Sedaj pa dve minuti za gospod Beres, SND. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 24. aprila je moj kolega že govoril o tem, ko smo odobrili povečanje sredstev v tem srednjeročnem aranžmaju. To smo storili pod dvema pogojema. Prvič, da bi morali imeti pogoje, še posebno socialne pogoje, in da bi morali biti pregledni, kar se Evropskega parlamenta tiče. In kar se tiče pogojev, pod katerimi smo sklenili dogovore z državami. Razprava, ki jo vodimo danes, je primerna, demokratična, koristna in bi nam morala dati dokaze, kako očekovit je bil sistem. V EU smo dosegli kritično točko in vidimo, da kriza pretresa temelje solidarnosti med državami članicami, med novimi državami članicami. Novice iz Romunije so razmere še poslabšale zaradi političnih težav, ki jih je ustvarila kriza. Zato smo v težavnih razmerah, vendar pa ne bi si želela, da ponavljamo napake iz preteklosti. napake, ki jih je storil IMF pred desetimi leti, ko so uporabljali ukrepe, ki so še poslavšali razmere. V celoti se strinjam z gospodom Gozesom, ko pravi, da moramo biti gotovi v to, kar počnemo in ne kar tako tavati po temi in čakati, in pozneje določati pogoje. O pogojih se moramo odločati na samem na začetku. Mislim, da je Evropa namenila dovolj sredstev za posamezne regije in zato bi morali vedeti, da se je tega potrebno lotiti neposredno in spremati pogoje. Ne smemo sprejeti, da bi najbolj ranljivi deli prebivalstva plačevali za krizo. Mislim, da kar se slabe porabe sredstev tiče, ne moramo sprejeti, da bi proračun Evropske unije v Latviji uporabili na račun najšipkejših v družbi. Mislim, da to ni pravi način za vzpostavitev solidarnosti v latvijskem gospodarstvu. Hvala lepa, gospod Perez. Sedaj pa dve minuti. V imenu Alde, Gospa Harkin. E Hvala lepa, gospod predsedujoči. Postopek socialnega vključevanja v Evropski uniji je za dosego strateškega cilja, da bi dosegli trajnostno rast, boljša in več delovnih mest in socialno kohezijo. Včasih gospodarske krize postaja socialna izključenost in revščina vedno večji problem. Še prav posebno za tiste na robu družbe, ki postanejo brezposelni, ali ki se zanašajo na eh, različna socialna omrežja v državah članicah. To vprašanje zastavlja, to vprašanje sprašuje, ali ta srednjeročni aranžma za finančno pomoč za plačilne bilance kar se uredbe 3.2 iz leta 2003 tiče, zagotavlja pravi cilj to pa je, da bi jim državam resnično pomagali, tudi podjetjem, vendar pa. Zavedati se moramo socialne vključenosti, najpomembnejšega temelja Evropske unije. Ne moremo zagotoviti socialne vključenosti in samo proizvajati dokumente, kako bi to dosegli, če istočasno ne zagotovimo, da bi ta postopek bil racionaliziran v naših pobudah. Komisar pravi, da imamo stroge pogoje povezane s posojili, vendar pa ni bilo čisto jasno, kakšni so ti pogoji in ali vključujejo tudi socialno pogojevanje. Ne glede na okoliščine, kako namenjamo sredstva, si ne moramo kar tako prati rok in upati na najboljše. Prosili so nas, da za, naj zaupamo državam članicam. Seveda, zaupanje je dobro, vendar pa omejitve so in če imamo določene dvome, mislim, da se moramo s tem tudi ukvarjati. Hvala lepa. Hvala lepa gospa Harkin. Za eno minuto ima besedo v imenu Gue NGL gospod Ljarik. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi, gospod komisar. Številni gospodarstveniki so dejali, da je vzrok za krizo v veliki meri ta, da so se sredstva za delo prenesla v kapital. Ohranili smo socialno zaščito, zato ljudje najprej niso toliko trpeli zaradi krize. Sedaj pa se zastavlja vprašanje, kateri so pogoji za rešitev takšne krize. vidimo lahko strukturne načrte prilagajanja. Ogledamo pa si lahko eh, tudi socialno podporo. Situacija je takšna, da bo znižanje sredstev za ta eh, področja krizo zgolj okrepilo. Evropski socialni sklad mora uvesti nov sistem kreditov, nove kriterije, ki bodo poskrbeli za novo porazdelitev sredstev. Na ta način bomo lahko zagotovili boljšo socialno zaščito in hkrati delo za vse. To je socialni napredek, ki gre z roko v roki z gospodarskim napredkom napredkom, ne sme pa biti v nasprotju z njim. Sedaj pa govorniki, ostali govorniki in sicer najprej za dve minuti gospod Karič. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Evropska komisija je dala podporo državam, ki so zaradi krize zašle v finančne težave. Stabilen in močan socialni sistem je nemogoč brez močnega gospodarstva v državah članicah. Kolegi predlagajo, da bi ožje zastavili pogoje za dodelitev finančne pomoči. Po mojem mnenju to ni zaželjeno. Mislim, da bi morali prej razmisliti o tem, da bi te kriterije razširili. Finančna pomoč ne sme veljati zgolj za stabilizacijo proračuna, ampak tudi za razvoj gospodarstva. Investicije v gospodarstvo so nujno potrebne, zato da bi lahko zagotovili dolgoročni socialni sistem. Z pomočjo državam članicam v težavnem položaju bi torej pomagali tudi eh, k ohranitvi socialnega sistema. To pa je tesno povezano z politiko Evropske unije. Samo dobro delovanje bo obrodilo sadave tudi na evropski ravni. Potrebna pa je tudi koordinacija. Finančna pomoč ne more biti edini način za medsebojno podporo. Potrebujemo bolj obsežne rešitve, ki bodo vzpodbujale gospodarski razvoj celotne Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj za eno minuto. Gospan Gönc. Najlepša hvala. Spoštovani. Gospod predsedujoči, države, o katerih govorimo, so nove države članice Evropske unije po preobratu so morale skrbeti za žrtve tega preobrata, hkrati pa so morale postati tudi konkurenčne in poskrbeti za strukturne spremembe. Morale so razviti nove gospodarske strukture in ljudje, državljani, nimajo dovolj prihrankov, težko odplačujejo posojila za nakup stanovanja in tako naprej. Vedno manj je tudi socialnih prispevkov strani vlade. To vodi v nestabilnost in ta nestabilnost se širi, širi se tudi populizem. Vsega tega ne smemo pozabiti, in ravnati moramo v smislu evropske solidarnosti. Hvala lepa za eno minuto, gospod Klute. Ja, danke. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Tema, o kateri danes večer razpravljamo, je bila že večkrat na dnevnem redu Evropskega parlamenta. Komisija pri dodelitvi finančnih pomoči upošteva kriterije mednarodnega denarnega sklada. To je bilo že večkrat povedano. Zaradi tega smo že večkrat zastavili vprašanja komisiji. Novembra 2008 smo prosili za analizo obnašanja bank, ki so prenesla premoženje, svoje premoženje iz držav, ki so pred kratkim pristopile k Evropski uniji. Um, potem smo to zahtevo še enkrat ponovili in prosimo za dokument, v katerem bodo predstavljeni natančni kriteriji za pridobitev pomoči, vendar pa do danes tega odgovora še nismo dobili in zato me zanima, ali res ni bilo odgovora na eh, ta vprašanja in zakaj ni bilo odgovora ter kdaj bomo odgovor dobili. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Klute. Za dve minuti ima besedo gospod Stoložan. Mulțumesc, domnule președinte. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zastopam državo. ki je prijela finančno pomoč za plačilno bilanco strani Evropske komisije. Prihajam iz Romunije in zato bi se rad zahvalil Evropski komisiji. Hvala, da se je Evropska komisija tako hitro odzvala in da je tako hitro zagotovila to finančno pomoč. Brez finančne pomoči bi se gospodarski in socialni problemi v Romuniji zgolj zaustrili. Seveda obstaja veliko socialnih problemov v državah, ki so prejele finančno pomoč in lahko bi razpravljali o tem, kaj pomeni socialno pogojevanje oziroma kakšno socialno pogojevanje bi lahko vključili v finančno pomoč. Če na to vprašanje pogledamo z tega vidika, pa moramo upoštevati tudi, da imamo v teh državah sisteme socialnega zavarovanja, ki so vodili k temu, da se je neenakost še povečala in zaradi tega je bila na koncu finančna pomoč potrebna. Torej, če govorimo o socialnem pogojevanju, moramo razpravljati tudi o reformah, ki so potrebne na socialnem področju. Najprej je tukaj področje pokojnin. Le na ta način bomo lahko zagotovili finančno trajnost. In Tako bomo lahko rešili tudi vzroke za to krizo. Hvala lepa. Za eno minuto ima besedo gospod Rosa. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar Almunija, junija, ko je bil objavljen svežen eh, za delovna mesta, eh, je Ilo dejal, da je potrebno poskrbeti za drugačen pogled na gospodarstvo. Kar potrebujemo je bolj trdno gospodarstvo z pravično globalizacijo, z zadostnim številom delovnih mest in z izpolnjevanjem razvojnih ciljev tisočletja. Vendar pa, nažalost, se temu cilju nismo približali. Rešujemo banke, rečujemo, rešujemo finančne inštitucije v Evropi in posod po svetu in te finančne inštitucije želijo le obdržati svoje privilegije. Hkrati pa komisija milijone evrov vlaga v reševanje irskih bank. Irska vlada pa ravno v tem trenutku razmišlja, da bi uničila lokalni razvoj, programe lokalnega razvoja, ki jih podpira tudi Evropska unija, uničujejo naš izobraževalni sistem. Danes je Evropska fundacija izdala poročilo o prestrukturiranju po recesiji in naj preberem le dve vrstici. Idealno bi bilo, če bi sprejeli ukrepe za takojšno pomoč in da bi te uskladile z dolgeročnimi cilji. Komisija bi morala ustrajati pri tem, da bi države članice vsaj poskušale doseči ta cilj. Hvala lepa, gospod Derosa. Sedaj pa prehajamo k krogu vprašanj v okviru rubrike Pritegnite pozornost predsedujočega. Najprej gospod Sikerski. Šanovni panjstvo, v dobi krizisu gospodarčega, kterega so. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dame in gospodje. Smo v času gospodarske krize, ki nas je vse močno prizadela. Številne države članice so odločile, da se bodo obrnile na različne finančne inštitucije in zaprosile za finančno pomoč. Zastaviti bi si morali vprašanje, kateri del te finančne pomoči je zares namenjen tistim, ki so v najbolj težavnem položaju, ki so v najbolj ranljivi skupini prebivalstva v tem težavnem času. Na tisoče ljudi izgubi delovno mesto vsak dan in vlade držav članic ne jemljajo resno socialnih vprašanj, ko prosijo za finančno pomoč. Saj sam dvomim v to. Če si ogledamo življenjske standarde, ki so zmeraj slabši in če si ogledamo vedno više številke brezposelnih, lahko ugotovimo, da vlade tega vidika ne upoštevajo. Ne smemo pozabiti najbolj ranljivih delov družbe. Najlepša hvala. Za eno minuto ima besedo gospa Figurejdo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospodarska in socialna kohezija sta izjemno pomembni, še prav posebej v času krize. In to pomeni, da moramo poskrbeti za zvišanje evropskega proračuna, da bomo lahko zagotovili rast in pa blaginjo v evropskih državah. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi socialno varstvo in pa gotovost, kar zadeva delovna mesta. Na ta način bomo lahko zagotovili temeljne pravice vseh evropskih državljanov. To pomeni, da ne potrebujemo zgolj financiranja skupnosti, ampak da potrebujemo tudi učinkovite finančne ukrepe. In ti ukrepi morajo biti dopolnjeni z analizo socialnega vpliva, tako da ne bo prišlo še do večje neenakosti in revščine v Evropski uniji. Upam, da bo po tej razpravi sprejeta pobuda strani Evropske komisije z namenom dosega tega cilja. Za eno minuto, gospod Kelly. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Samo nekaj besed bi rad povedal. In trying to help countries in difficulties, our own country, Ireland, has benefited. Globalizacijski sklad je primer dobrega instrumenta Evropske unije. Ko se zagotovi finančno pomoč državam članicam, se je posredno, potrebno osredotočiti tudi na pogoje za pridobitev te pomoči in za izvajanje te pomoči. Potrebno je zagotoviti, da ne pride do zlorabe in če do zlorabe pride, moramo poskrbeti za ustrezne sankcije. Ali lahko komisija zagotovi, da se ti skladi ustrezno uporabljajo in da se uporaba tudi ustrezno nadzira, kajti ni spremljivo, da državi damo finančno pomoč, izrazimo določeno zaupanje, potem pa se to zaupanje izkaže neupraviče, za neupravičeno. Najlepša hvala, gospod Kele, gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej bi rad povedal, da povsem podpiram pogoje, ki jih je imenoval Evropski parlament. To so bili tudi pogoji, ki so bili povezani z finančno pomočjo omenjenim trem državam. To so bili isti pogoji, kot so bili omenjeni danes in ti pogoji so bili tudi boljši od tistih, ki bi jih dobili na običajnem trgu vendar pa smo te pogoje upoštevali. Ko se uporablja instrument finančne pomoči in glede tega mislim, da je prišlo do določenih nesporazumov pri tistih, ki ste podali svoje prispevke, da obstajajo sredstva iz strukturnih skladov, pa tudi iz drugih programov. V Latviji, na Mačarskem, pa tudi v Romuniji je bil problem ta, da so morali zaprositi za pomoč pri plačilni bilanci zaradi tega, ker niso imeli nobene druge možnosti. Ne govorimo o konkretni dejavnosti, o konkretnem projektu, govorimo o državah, ki so se znašle v težavah v plačilni bilanci in sicer zaradi finančne krize. Zaradi neustrezne uprave v preteklosti so bile težave še toliko večje in to ni krivda sveta, parlamenta ali komisije. Ni naša naloga ta, da popravljamo napake iz preteklosti želimo zagotoviti le finančno pomoč za plačilno bilanco. Torej države so imele težave z financiranjem in šlo je tudi za vprašanje javnih izdatkov. Finančna pomoč je seveda bila povezana z zelo natančno oblikovanimi pogoji. Pretekli teden sem v Bruslju poskušal predstavniku latvijske vlade pojasniti, da so ukrepi hkrati tudi zelo napredni. Vendar, dobro veste, tako kot to vem tudi sam, da nimamo prav veliko možnosti. Poglejmo si naše alternative. Naj to državo enostavno pustimo v težavah, naj ji ne pomagamo, naj se ne soočimo s temi finančnimi problemi, potem lahko ti problemi vodijo v razvrednotenje valute teh držav, in sicer za 30 odstotkov in to bi vodilo v veliko lakoto med državljani teh držav. Tega pa si nikakor ne želimo. Pod temi pogoji moramo delati. Strinjam se z analizo, ki ste jo pravkar podali v tej dvorani. Tudi sam na zadevo gledam povsem enako, ampak ko gre za državo kot je Romunija ali Latvija, je zadeva precej bolj zapletena. Postavite se v kožo nekoga, ki mora odločati o tem, ali bo dal posojilo državi, ki se nahaja v težavah ali ne. Državi, ki sama ne more pridobiti sredstev. To je problem, problem, ki ga skušamo rešiti, pri čemer pa seveda vedno upoštevamo štiri pogoje, ki so že bili omenjeni. Najlepša hvala, komisar Almunija. S tem zaključujemo 100 točko dnevnega reda in prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za izjavo komisije o politični situaciji v Hondurasu pred volitvami 29. novembra.